ker bo s hrano in sicer iz evropskih virov. Zelena tehnologija mora postati obvezna. Hvala. Najlepša hvala za zaključek postopka KSDI, še kolega Kelly. Hvala lepa, gospod.